si ga ogledali, radovedno. Knjiga je tako debela. Ogromno tehničnih podatkov vsebuje. Deset let je trajalo, da se je bilo možno dogovoriti o njej. Ne verjamem, da bo zelo preprosto pripraviti drug sporazum z enako zapletenostjo, z enako kompleksnostjo in to v veliko bolj eh, zapletenem in konfliktnem okolju glede na trenutno situacijo. Zato ustrajam, da za nas, evropejce, in tukaj govorim v imenu Sveta za zunanje zadeve, torej da moramo mi, evropejci, storiti kar pač lahko, zato da bi ta dogovor preživel v ta namen, pa seveda moramo pritiskati tudi na Irančane, zato da bi izpolnili vse svoje obveznosti. Ampak naj povem še eno, mislim, da sem vam to na začetku že povedal. Američani so se enostransko umaknili iz tega sporazuma. Iran Irančani pa so spoštovali svoje obveznosti 14 mesecev, ne da bi imeli nekega sogovornika. Zdaj pa je res, da so rekli, da se ne čutijo zavezane, da, da ne čutijo, da bi jih omejitve tega dogovora zavezovale. Ampak ena stvar je, ali se čutiš zavezanega, druga stvar pa je, da prestopiš breg. le Agencija za jedrsko energijo lahko ugotovi, kaj in kdaj se je zgodilo. Tako da tukaj se moramo zanesti na poročila te agencije, ki so doslej zelo modro pričala o dogajanju tam. Več angažiranosti z Irakom, sodelovanje uh, na vseh področjih jedrskega dogovora, zato da bi ta preživel. Seveda se lahko tukaj um, navežem tudi na ukrajinsko letalo, lahko se odzovem na številna zanimiva vprašanja, ki ste jih izpostavili v svojih prispevkih, vendar pa se bojim, da bi bili moji odgovori predolgi. Tako da dovolite, da se vam zahvalim za vaše prispevke. Prepričan sem, da se bomo s to temo v parlamentu še morali ukvarjati. Tudi mi smo hvaležni vam, podpredsednik visoki predstavnik, s tem je razprava na to temo zaključena. Preden pa preidemo k naslednji točki dnevnega reda, imam kratko najavo. Gospod Landsformen bo zapustil samostojne poslance in bo postal član skupine EKR od 15. januarja 2020 dalje. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospe Vizeler Lima in sicer letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politike Evropske unije na tem področju. Seveda lahko zaprosite za razpravo v eh, postopku Catch the Eye in tudi eh, lahko zaprosite vprašanje, za vprašanje v okviru modrega kartončka po obeh načinih, sedaj pa dajem besedo za štiri minute najprej poročevalki gospe Vizeler Lima, izvolite. Hvala. Evropski parlament mora govoriti z enotnim, jasnim, močnim glasom, ko gre za človekove pravice. Vse skozi med eh, pogajanji sem želela tudi priti do soglasja, tako da danes lahko predstavim poročilo, ki bo izrazilo vs naš boj, vsa naša prepričanja, tako da bo dokument naletel na čim širšo podporo. No, ta enotna pot ni sama po sebi namen, ampak želimo seveda univerzalnost in želimo izkazati našo globoko spoštovanje do demokracije in pa človekov pravic. Človeško dostojanstvo in pa demokracija um, so pomembni dejavniki in vedno je to bilo horizontalno med vsemi političnimi skupinami v Evropskem parlamentu. In to je ključno. Um, ko v zunanjih odnosih vedno zahtevamo spoštovane človekove pravice tudi po svetu. Zato je ta demokratični glas EU in pa drugih držav izjemno ključen, um, ko govorimo o demokraciji in pa človekovih pravicah po svetu. V poročilu smo dejali, da smo zelo zaskrbljeni zaradi napadov na vladavino prava in pa na demokracijo. Ti napadi nas eh, zelo skrbijo, tudi multilateralizem je pod vprašajem, kar je problem. Sveda pa ne moremo pasti v pesimizem, zato smo poročilu pohvalili to, da v nekaterih državah vlada mirovni proces in pa demokratizacija, prav tako tudi ustavne in pa pravosodne reforme po državah. Prav tako bi rada podarila to, da je ključna tudi civilna družba um, in ta je danes bolj prepoznavna kot pa v preteklosti v svojem boju za demokracijo. Zato podpiramo tiste, ki se zauzemajo za um, demokratične vrednote. No, bi pa omenila še posebno črno točko uh, v svetu. Vojaški konflikti, etnično čiščenje še vedno veliko mrtvih med civilisti in veliko je množičnega razseljevanja zaradi teh eh, vojn. Zakoni se ne spoštujejo, vojna se nadaljuje in potem eh, prihaja do nečloveškega ravnanja, marsikje. In zato je veliko krutega ravnanja, nekateri to živijo vsak dan eh, in to je res grozovito. Vsi mi zato moramo kot ljudje kritizirati takšne dogodke in početja. In mi kot poslanci um, imamo tudi politično obveznost, da ostro kritiziramo takšno človeško bedo. Prav tako smo v poročilu menili tudi staroselska ljudstva. Um, ta ščiti nacionalna, pa tudi mednarodna zakonodaja. Prav tako smo zauzeli, zauzeli za enakost med spoloma, enakopravnost um, in pa za pomoč najbolj renljivim po svetu, sploh um, na področju številnih zlorab. Prav tako smo izpostavili svobodo govora in izražena, kot tudi pluralizem medijev, kar je v uh, središču demokratičnih družb sploh um, akademiki in pa politiki ter novinari morajo imeti svobodo govora, zato moramo kritizirati samo volno zapiranje in pa zatiranje. Prav tako so pomembna tudi podjetja pri tem delovanju in vedno se zauzemo za dialog na področju človekovih pravic. V poročilu smo zapisali tudi to, da svoboda vesti, veroizpovedi in prepričanja um, so dejavniki, ki morajo biti zaščiteni po celotnem svetu. Sedaj pa bi se na koncu še rada iskreno zahvalila vsem pročevalcem v senci in pa vsem ekipam za odličen duh sodelovanja. Hvala lepo vsem. Merci. Hvala lepa. Sedaj pa podpredsednik, oziroma visoki predstavnik, gospod Borel. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje poslanci. Še enkrat hvala lepa parlamentu za to, da spremljate to situacijo na področju demokracije in pa človekovih pravic po svetu. Pozdravljam to celostno leto poročilo o človekovih pravicah in pa demokraciji v svetu. Ehm, to poročilo vključuje veliko pomembnih priporočil. Hvala lepa poročevalki Izabel Weisler Limi za upravljeno delo. Najprej bi dejal, da človeka pravice in demokracija so in morajo stati v spredju našega dela. To je pomemben ključ v naši DNK. Eh, že decembra na prvem eh, svetu za zranje zadeve smo se pogovarjali z vsemi ministri eh, za zranje zadeve o tem, kako bomo skupaj spodbujali človekove pravice in demokracijo po svetu. Ker je treba poštevati to, da je um, vedno manj civilne družbe in vedno več napadov na zagovornike uh, demokracije. In to je problem. Ministri so izpostavili to, da uh, moramo res storiti več po celotnem svetu. In tudi svet Evropske unije bo tukaj storil čim več. svetovni režim za človekove pravice je nekaj, kar moramo vsi zagovarjati in moramo to poskušati vzpostaviti. To torej, je cel svet, ki spoštuje človekove pravice. Um, na drug eh, dan v, na funkciji sem se srečal z zagovorniki človekove pravice iz celotnega sveta na forumu za človekove pravice, kjer smo govorili o tem, kako zgraditi čim bolj pravično okolje za prihodnost. Omenili ste številna vprašanja v tem letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji. Eh, zadnje poročilo je bilo sprejeto maja in eh, že v prejšnjem poročilu je bilo veliko pomembnih izpostavljenih tem. In prav tako so poročili tudi konkretni primeri nekaterih držav. Uh, obe poročili sta med seboj zelo povezani. Torej, tudi v poročilu uh, eh, OZN e za leto 2019 um, so omenjene konkretne države. V vašem um, poročilu se zauzemate za več dela pri novem akcijskem načrtu za človekove pravice in pa demokracije. To bo časovnica, kjer bomo zastavili ambicije za naslednjih eh, pet let. In prav tako bo vključen tudi preskok na digitalni svet in vključena bo spremenjujoča se geopolitična slika. Človekove pravice in pa demokracija eh, so, morajo biti še vedno v spredju naših odnosov s tretjimi državami. Evropski instrument za demokracijo in pa človekove pravice je največji finančni instrument na svetu tega tipa, ki je namenjen predvsem torej specifično človekovim pravicam in pa demokraciji. In 135 milijonov evrov smo v tem okviru namenili leta 2018. Naj podam nekaj konkretnih primerov. Splošni razpis za leto 2018 je vodil to, da smo sprejeli pet projektov glede pravic LGBTI in 70 milijonov smo namenili temu. Tu smo pokrili številne eh, kočljive države, Malave, Zimbabve, Beloruse, eh, Honduras, Nikaragva, Kolumbija, Peru in podobno. Ti projekti so podpirali gradno zmogljivosti um, in pomoč specializiranim nevladnim organizacijam, zagotovili smo pravno pomoč žrtvam uh, nasilja in pa kršitev pravic zaradi LGBTI pravic. Uh, prav tako smo pomagali vsem zagovornikom teh človekov pravic. Vaše poročilo pravilno spostavlja to, da mora biti trgovinske in gospodarske politike vezane na politični dialog in da kršitev človekovih pravic je treba vedno upoštevati, torej um, na negativen ali pa pozitiven način, vedno, ko Evropska unija sprejema določene ukrepe. Vsi veste, kakšne so naše smernice in pa kakšen dialog vodimo, ter pa kakšno diplomacijo vodimo. Imamo tudi posebnega predstavnika za človekove pravice, povezal se z vladami po celotnem svetu in njegovo vodenje je zelo učinkovito in je že povečalo prepoznavnost eh, evropske politike na področju človekovih pravic. Evropska unija je tudi naredila marsikaj pri tem, da bolj pomagamo otrokom skupaj z AKP državami. Smo vložili tri resolucije za pravice otrok. Dve smo predstavili na um, marčevskem srečanju Varnostnega sveta. Prav tako smo bili že 300 eh, obletnico eh, konvencije OZN za eh, otroke pravice in potem še tretjo resolucijo pa smo vložili glede otrok invalidov, um, kar vključuje tudi njihovo izobraževanje in izpostavljanje. Vaše poročilo tudi ustrezno postavlja. nasilje nad ženskami in deklicami po celotnem svetu. EU je še vedno zelo zavezana temu, da vsi uživajo človekove pravice in vedno podpiramo tudi uporomočenje žensk ter pa enakopravnost med spoloma. To predvsem vidimo v naši pobudi glede končanja nasilja nad ženskami in deklicami. Septembra 2017 v New Yorku je bila um, podpisana ta pobuda. In to pobudo smo podkrepili tudi z 500 eh, milijoni um, za obdobje od leta 2018 do 2024. Vzpostavili smo dva stebra, latinsko-ameriški stebr uh, proti umoru žensk zaradi vidika spola in potem še druga to, da se prepreči um, škodljive prakse um, naprimer pohabljanje ženskih spolov in podobno. In to mora biti še vedno v ospredju naših prizadevanj, sploh ob 25. obletnici uh, pekinške deklaracije za pomoč ženskam. Prav tako eh, imamo um, sklepe iz prejšnjega oktobra in izpostavljamo, kako Zelo pomembne so vključujoče in pregledne volitve posod. Sedaj bi se rad zahvalil vsem državam članicam in tudi poslancem v tem parlamentu. Hvala vsem, ki ste šli v naše um, misije opozvanja volitev po številnih državah in te misije so lep zgled tega, kako naše institucije odlično sodelujejo med seboj. No, sedaj ne bi naštel vseh teh misij opozvanja volitev, ampak bi pa rad izpostavil nekaj teh. Salvador, Kosovo, Malavi, Mozambik, Nigerija, Senegal, Šrilanka, Tunizija. Se upravičujem, da nismo šli na zadnje volitve v Boliviji. Bomo to popravili v prihodnosti in še vedno bomo marsikaj počeli za to, da bi se zauzemali za osnove človekov pravic. To pa je vedno učinkovita demokracija. Gospa predsedujoča, moram reči, da je bila ta zmenjava zelo koristna in sedaj bi še povedal, gospa pročevalka, v vaših besedah sem prepoznal isti moto ki, kot eh, tisti, ki je pomemben za mojo službo. Vedno moramo biti odgovorni pri tem delovanju. Vsi skupaj hvala lepa za vaše delo. Sedaj sem prepričan, da bomo več informacij o tem, um, kaj želite, kaj zahtevate od um, Evropske službe za zonalne delovanje, kako naj torej zagovarjamo človekove pravice po celotnem svetu. Kajti vi,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 gospod podpredsednik Borel. Hvala lepa poročevalki za odlično poročilo. Evropska unija se zelo trudi in ščiti človeka pravice in pa demokracijo po telatnem svetu. Naj izpostavim eno pomembno pravico, ki je ključna za našo družbo in ki nas združuje. Svoboda govora. Gospod podpredsednik Borel. Mislim, da mora Evropska služba za zunanje delovanje storiti več, ko gre za svobodo govora v naših sosednjih državah. Ker ti, naprimer, Turčija je sosednja država in tam so zaprli o, ogromno medijev, zaprli so novinarje ali pa so jih odpustili iz delovnega mesta. In to je res nepošteno, ker ti svoboda izražena je ključna temeljna pravica. Hvala lepa, sedaj pa meno SND. Gospod Cozzolino, minuta. Non è rituale né un atto burocratico. Hvala lepa. No, niti ni ritual, niti ni. Um, ehm, tradicionalno da imamo takšno razpravo v Evropskem parlamentu. Sedaj pravzaprav o tem govorimo um, leto in pol prepozno. Uh, V svojem delu se osredotočamo na številna pomembna vprašanja in kolegi iz SND želimo podariti nekatere odstavke v poročilo. Sam mislim, da je prav, da se osredotočamo na to, kako naj bo politika EU za zaščito človekovih pravic bolj učinkovita. Um, ne kaznovanje, to je v spredju naše pozornosti. Torej, ne kaznovanje kaznivih dejanj. Res temu moramo posvetiti več pozornosti. Lahko bi pravili nove instrumente in pa nova poplastila, zato da se zoprstavimo nekaznovanosti, kajti tega um, je po svetu vedno več. Res se moramo bojevati proti nekaznovanosti, sploh tudi z naslednjim poročilom in pa v naslednjem delu. To mora biti pomemben del naše uh, DNK, uh, če želimo seveda vedno podpirati spoštovane človekove pravic. Sedaj bo kmalo tudi G20 in tam moramo to bolj izpostaviti, naprimer, človekove pravice v Saudski Arabiji. To je že takšen zelo očiten problem. Hvala lepa, sedaj pa dve minuti, eh, gospod Girens, eh, za Renew. Hvala lepa. To je letna razprava o človekovih pravicah in demokracijah. Ampak um, kje je tukaj tveganje? Lahko pride do rutine, um, ko vedno znova govorimo o človekovih pravicah po celotnem svetu in lahko vedno znova podamo iste trditve in eh, iste formulacije uh, kot eh, v preteklosti in vedno potem imamo ista upanja. No, ampak danes pa je vendarle drugače. Um, Sveda smo še vedno zaskrbljeni, ampak tukaj imamo poročilo, ki je zelo premišljeno in odlično strukturirano, zelo, zelo natančno, kolikor se le da. Uh, Um, to uh, poročilo gospe Vizler um, Lima mislim, da je odličen referenčni dokument za naslednje mesece in pa leta, ko se bom pogovarjal o človekov pravicah. Um, pokrila je vse teme in se ni preveč izgubila podrobnostih. Prav tako je kolegica spostavila nekatere trende um, in vidimo, zakaj se spoštuje človekov pravice uh, po celotnem svetu, kje so pozitivni zgledi. Je pa seveda dejala, da je problem v pomankanju multilateralizma in pa koraki nazaj. Kaj pomeni eh, manj multilateralizma? To pomeni eh, manj metode, ki je uspela in um, to je slabost za človeka pravice. Manj multilateralizma pomeni manj demokracije in tudi to, da nekatere države v Evropski uniji, v svetu Evrope in pa tudi v Atlantskem zavezništvu uh, Um, so države, ki so padle v to past in še posebno um, škoda je, da so v tem tudi nekateri člani Evropske unije. In da zaključim, radi pozval komisijo k naslednjemu. Prosim, da poslušate naše predloge. Prejšnje leto sem predstavil poročilo o prepovedi prisilnih porok in pa porok mladoletnikov in mladoletnic. In kot Evropski parlament smo z veliko večino izglasovali takšno prepoved prisilnih porok in pa porok mladoletnikov. Eh, in smo rekli, da mora biti to vključeno v zunanje odnose. In upam, da bomo um, to enkrat v prihodnosti bolj izpostavili, kajti sedaj ni nihče nič o tem rekel. Hvala. Človekove pravice so vedno v slabšem položaju po celotnem svetu, zato je zelo pomembno, da eh, tisti, ki kršijo človekove pravice, so za to tudi odgovorni. Je pa še toliko bolj pomembno, da uporabimo naš vzvod oblasti, ki ga imamo kot Evropska unija, pa države članice, ter pa vsa naša gospodarska moč je tukaj um, zelo relevantna. Moramo zaščititi vse tiste, ki se bojijo za človekov pravice in pa demokracijo po svetu. Torej, um, tarife lahko začitijo uh, podjetja, ne pa ljudi. Zakaj nekateri um, še vedno prodajo orožje vojnim huiskačem? Uh, zakaj zagovorniki človekov pravic ne morejo priti v Evropsko unijo, če potrebuje zaščito, kako je vse to mogoče. In še, evropska podjetja še vedno uničujo življenja številnih staroseljcev po svetu. Gospod Borel, s tem poročilom želimo spremeniti te stvari. To je zelo močno poročilo in velika večina v tem parlamentu to podpira in upam, da bo to dobra um, smernica za leto, za naslednje um, delo v uh, prihodnjih letih. In hvala lepa tudi vam, gospa Visla Dima. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Baldasare. Minuta. Presidente, kolegi. Hvala lepa, kolegice in kolegi, predsedujoča. Danes sem tukaj zato, da vas prosim in pozovem, da ne sodelujemo pri katastrofalnih podvigih, ko se izkoriščajo ženske v revnih državah, ko jih izkoriščajo za nadomestne matere. To je sramotna praksa, ki krši človekove pravice in dostojanstvo žensk. Nedožni otroci, jih vzamejo materam. In vse se zreducira na objekte. To je seveda v nasprotju s sedmim členom konvencije o otrokovih pravicah. 2011 in 2015 smo že govorili o tem. Danes pa mislim, da zaščita žensk ne sme biti samo prazne besede. Ključno je, da smo vodilni na področju človekovih pravic in da se odzovemo na ta nadomestna materinstva. Otroci niso blago in ženske niso inkubatorji. Hvala lepa. Gremo naprej. Gospod Črnecki, minuta. IKR. E e Hvala lepa, predsedujoča. Visoki predstavnik. Dve tretjini vašega govora je bilo na ekranu vidno, da govorimo o razpravi o Iranu in Iraku. Veseli me, da je sedaj to popravljeno. Sem pa dobil sporočila z telefona, da so to čudne razmere. Naj povem, da sem zelo zadovoljen, da v Evropskem parlamentu skušamo braniti človekove pravice. Mi smo tista institucija, ki vodi druge glede tega. In to je dobro. Volitve sem opozoril v 20 različnih državah in vem, da so naše misije za opozovanje volitev smiselne, ampak razmere takšne, kot so sedaj, nas eh, pripeljajo tudi do tega, da moramo spoštovati določene demokratične standarde tudi mi. Ravno kar sem dobil informacije, in to sem že izpostavil, kar se tiče napake na ekranu. To ni bil del mojega govora, prosim, dajte mi še par sekund. Torej, nisem mogel razumeti razmer, ko je, so včeraj odrekli razpravo o dogodkih v Parizu. So, Hvala lepa. Sedaj pa naslednji kolega Urban, ker je spo minuta. Gue Engel. Gracias, <clears throat> presidenta. Hvala lepa. 2018 je bilo leto, ko se je dvigala nestrpnost in sovraštvo. Prav tako je bilo ogroženih zelo veliko zagovornikov človekovih pravic. Veliko je bilo tudi obojev. Govorimo o pravičnosti, je pa to tudi leto, ko so ženske šle na ulice in so rekli, da bo revolucija feministična ali pa je ne bo, glede na to, da posod po Evropi raste desnice. Ne pozabimo, kršitve človekovih pravic obstaja tudi v Evropi. Imamo tudi begunsko taborišče v Mori in celo podobna taborišča so kot tista v Guantanamo, tukaj v Evropi. Torej, ustavimo se in pometimo pred svojim pragom, ne moremo zahtevati od drugih. Toliko stvari sami pa ne spoštujemo človekovih pravic. To politiko moramo spremeniti in prenehati moramo kršiti človekove pravice v Evropi. Prav tako moramo prenehati z operacijami multinacionalk v Evropi. Hvala lepa. Castaldo, samostojni poslanci, minuta. Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi. Jutri bomo glasovali o letnem poročilu o spoštovanju človekovih pravic in demokracije. To poročilo je zelo pomembno, pomembno je še bolj odločno spregovoriti o pomenu temeljnih vrednot. To je ključno za jo e multilateralizem, spoštovanje človekovih pravic manjšin. Tako lahko zagotovimo, da ukrepamo v skladu s temi načeli. Naj se zahvalim poročevalki za odlično opravljeno delo, za to, da je uspela združiti različna stališča po odborih. Ta strateški dokument izraža našo globoko zaskrbljenost, kar se tiče ohranitve demokracije in človekovih pravic. 2018 je bilo leto alarmantnih avtoritarnih trendov in ni dovolj uporabe mednarodnih organov za reševanje sporov. Sedaj je nujno, da je EU ozorna, globalno gledano. Pomembno je, da se mi v Evropskem parlamentu osredotočamo na človekove pravice, ki so ključnega pomena za EU. Naši zavezniki morajo spoštovati ta skupna pravica. Hvala lepa. Kolega Vandalen, minuta. Ja, voorzitter, ik wacht even. Gospod predsednica, čakam, kaj ti vidim, da ima gospod Borel veliko dela s telefonom in da niti ni še nadel svojih slušalk. Žal je nujno, da to poročilo, ki je zdaj na mizi, eh, ki govori tudi o veliko verospovedi in eh, pripričanju na svetu, kajti ljud, za ogromno ljudi je vera najpomembnejša in le težko jo izražajo. Nažalost, številne vernike uh, zatirajo, nadlegujejo ali celo ubijajo. Pa ne le e, to, to počnejo drugi, temveč tudi e, vlade. Samo pomislite si Iran, e, Iran Indijo, Nepal, Nigerijo, Saud, Saudsko Arabijo in Somalijo. Vidim, da je gospod Borel znova poprijel za telefon. Evropska politika je hinavska po eni strani, visoki predstavnik obsoja številne napade in to upravičeno, po drugi strani pa Evropska unija še vedno trguje s temi državami in s tem nimamo konkretnih dejanj. Lepe besede brez konkretnih dejanj so nič vredne. Sprejmite nekaj, kar bo dejansko delovalo. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo. Kolegica Santos, minuta. Um Hvala lepa. To poročilo ne govori samo o spoštovanju nekih birokratskih ritualov. To je resnično zahtevalo veliko usklajevanja in veliko trdega dela. Zato še prav posebno pozdravljam poročevalko in poročevalce v senci. In tudi poročevalce v senci naše skupine Konsolina. Naj izpostavim sledečo točko v tem poročilu. Pomen civilne družbe v razmerah, ko se družbene in socialne pravice zmanjšujejo. V teh težkih časih je potrebno podpreti svobodno izražanje in demokracijo. Potrebno se je boriti proti nekaznovanju, potrebno je zaščititi avtohtone ljudstva. Ta so izpostavljena številnim grožnjam. Več kot 70 milijonov je prisilno razseljenih oseb. Poročilo se osredotoča tudi na enakost med moškimi in ženskami. Zelo veliko stvari nas združuje, veliko več kot nas jih deli. Prav tako pa govorimo tudi o pomenu dela, ki nas še čaka v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Gospod von Vize, minuta. President. Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi. Veste, kje so bile izdelane novoletne, novoletne eh, voščile? Um, eden od otrok je našel sporočilo v eni od teh čestitk, ki je bila poziv k pomoči, kaj ti izdelujejo v kitajskih zaporih v nečloveških razmerah. Potrošniki v najbogatejših državah uživajo v poceni izdelkih, ki jih hitro vržejo stran in zamižijo na no, oko, kar se tiče pravega stroška izdelave. Proizvajalci in trgovci, tudi veliko podjetij v EU ne vedo in ne želijo vedeti, kaj se dogaja čisto na dnu dobavne verige. Nujno se je potrebno odzvati, da bomo imeli zakonodajo na ravni, na ravni EU, ko bo potreben skrben nadzor nad postopkom izdelave. Podjetja morajo zagotoviti, da nizke cene niso na račun človekovih pravic ali okolja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Hautala, minuta. Hvala lepa. Visoki predstavnik, naj izpostavim odločen poziv parlamenta po zakonodaji o skrbnem nadzoru za evropska podjetja. Kajti seveda podjetja morajo prevzeti svoj delež globalnih izzivov. Čudovito je videti, da vedno več odgovornih podjetij poskrbi za ta skrbni nadzor, še prav posebno na evropski ravni, kajti želijo si enakih pogojev za vse. In ne želijo si, da jih neodgovorna podjetja izrinejo z trga. Zato moramo zagotoviti, da bomo spodbujali odgovornost in ne neodgovornost. Zelo pomembno je, da zajamčimo tudi pravno pomoč za žrtve In naj vas spomnim, da je to tako imenovani tretji steber vodilnih načel Združenih narodov o temeljnih pravicah in EU je storila zelo malo, če sploh kaj je tega. Torej, 2020 mora biti leto ukrepanja in ko se EU odzove, je vpliv veliko širši, gre prek naših meja. Hvala lepa, sedaj pa kolega Rojsen, minuta. Hvala lepa, predsednica. To poročilo kaže, da so človekove pravice v številnih državah še vedno teptane. Zavzemanje za človekove pravice mora zato postati močni, močna plat naše znane politike. Tukaj mislim na zaščito pravic otrok in invalidnih oseb. Mislim tudi na to, da se nasprotuje nasilju nad ljudmi iz katerega koli raz, razloga že, bodi si vere, etnične pripadnosti ali spolne usmerjenosti. Gospod, gospa predsednica, po svetu so sedaj kristijani najbolj preganjana verska skupina. Zato se zastavlja vprašanje, kako bomo tukaj imeli uh, naše odnose z posebnim pos, poslancem za um, človekove pravice. Te odnose treba ponovno vzpostaviti. Uh, Sprašujem pa visokega predstavnika, kakšen je mandat in status tega um, posebnega predstavnika na področju veroizpovedi. Sedaj pa kolega Konin in Oliveres, minuta. Euh, Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, moč Evropske unije na mednarodni sceni mora temeljiti na obrambi človekovih pravic, ampak kako smo lahko moralna autoriteta za spoštovanje človekovih pravic, drugo po svetu, če pa imamo države v EU, ki niso sposobne spoštovati teh pravic na svojem ozemlju. Seveda gre za ekonomske, politične, pa tudi civilne pravice. Tudi Španija ne spoštuje pravic. Sam sem v exilu v Belgiji, ker Španija ne spoštuje človekovih pravic, independentistov, Katalonije. Turčija, Rusija, Kitajska so dejali, mi bomo sledili španskemu standardu. Ko Evropska unija gleda stran, ena država članice jo evidentno krši pravice. In potem ne moramo zahtevati od drugih, da spoštujejo človekove pravice, če jih sami ne spoštujemo. Hvala lepa. Um, vprašanje modri karton sprejmete trideset sekund no, ne ne sprejema se opravičujem tako da nadaljujemo kolegica arena minuta ja je pensais que ce n'était pas moi parce que normalement. Sem mislil, da nisem jaz, kaj ti zapisano je kokalari na ekranu. Sorry. A res je, pravi predsedoča. Moja napaka. Gospa Kokalari, prosim. Also one minute, I'm sorry. Yes, I already crossed you out when the blue card came in, so please. Okay. Prosim, beseda je vaša, gospa Kokalari. Tak so mycket, fru talman. Hvala lepa, predsedoča. demokracija po svetu nazaduje. To nas skrbi. Pritisk svobodnega razmišljanja je vedno večji. Nasilje nad ženskami je ena najpogostejših kršitev. Po drugi strani pa imamo Kitajsko in Rusijo, ki tudi nazadujeta, tako da potrebujemo EU. Da, da bi, da komisija je dejavna pač na treh področjih. Najprej moramo imeti sankcije za tiste osebe, ki izvajajo resne kršitve temeljnih pravic. Potem naše zahteve do držav pristopnic morajo biti strože, dati pa jim moramo upanje, da bodo v EU in nekje druge. In potem morajo tudi države EU prevzeti več odgovornosti, kar se tiče izboljšave pravic žensk in otrok po svetu. Prav tako moramo spodbujati in zagovarjati razvoja demokracije, zato imamo EU. Zato mora biti taka naša država in to moramo vzeti zelo resno. To ni samo po sebi umevno. Tako, sedaj pa kolegica Arena, minuta. Hvala lepa. 70 let po splošni deklaraciji o človekovih pravicah smo v svetu, ko je spoštovanje teh pravic eh, bolj kot kadarkoli ogroženo. Poročila varuha človekovih pravic so alarmantna. Milijoni ljudi nimajo temeljnih pravic globalizacija na divni način, ki podjetništvo nadomešča za človekove pravice in ki deluje samo v imenu dobička nekaterih podjetnikov in delničarjev. Pa tako avtoritarni režimi, ki delujejo represivno, diskriminativno v imenu neke nacionalne identitete. Tudi v EU so težave, ampak Evropa je še vedno ozemlje, kjer so zagovarjajo te človekove pravice. Ampak koliko časa še? potrebno je upraviti našo narogo, prezeti našo odgovornost, biti verodostojen, biti gonilo globalno gledano za zaščito človekovih pravic na dosteden način, seveda. To pomeni na vseh naših političnih področjih, trgovinska, politična področja ali trgovinski sporozumi. Tukaj vse moramo izpostaviti človekove pravice. Človekove pravice morajo biti glavne pri politike EU. Gospod Borel, lahko računate na nas, podprli vas bomo v tej težki nalogi, ampak plemeniti, ki vam jo danes namenjamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Rodriga Sramos, minuta, prosim. Gracias. Gracias, Hvala lepa, predsedoča. Gospod Komin, v demokratičnih državah, tudi v Španiji, so človekove pravice spoštovane. spoštovanje odločitev sodišč, spoštovanje državljanov, to je najboljše jamstvo za to. Ko so vaši tovariši kršili ustavo, pravno državo v Španiji, so kršili tudi pravice kataloncev, ki so potem tudi zbežali pred španskim pravosodjem. Tukaj ste seveda sedaj na plenarnem zasedanju. In v bistvu gre za nekaznovanje, ne pa za imuniteto. In zato moramo imeti demokracijo v EU. Sedaj pa kolegica Brigmont, minuta. Hvala lepa. Predsedoče, hvala lepa za odlično poročilo. Hvala kolegici za pripravo. Mislim, da bomo dosegli veliko večino tukaj za podporo poročila. Gre za problemno smedejo, demokracijo. To je ključ, ključna stvar naših demokratičnih družb in tega ne moremo omejevati z argumenti, kot je boj proti terorizmu, varnost države ali ohranjanje reda. Prav tako so morala pridržana, tudi pred tem se moramo boriti in moramo še naprej spodbujati demokracijo in človekove pravice po svetu, seveda prek zunanje politike. Ne smemo pa seveda nehati se boriti proti avtoritarnim režimom. Zdi pa se, da bomo imeli veliko izzivov od naslednjega meseca, kajti morali bomo ratificirati trgovinski sporozum z Vietnamom. Vietnam, ki danes kjer eh, nazadujejo človekove pravice. Zelo veliko je političnih zapornikov brez otežavne zmeje 2017, ampak slišali smo že, da je prišlo tudi do odziva na aretacijo novinarja in blogerja. Kako se odzvati dosledno? Človekove pravice in trgovinski sporozumi, vse to mora biti povezano. Hvala lepa. Kolegica Fitzgerald, minuta. Hvala lepa. Najprej naj čestitam poročevalki za to poročilo. Kot so dejali kolegi, je to zelo obsežno poročilo, kar se tiče človekovih pravic. Vprašanje pa je, kako se bomo odzvali na in kako ga bomo izvajali. Poslali smo to različnim pomembnim posameznikom in organizacijam. Zagotovimo, da bodo vlade in tudi mi sami, da bomo izvajali najboljše prakse, kar se tiče človekovih pravic. Veliko človekovih pravic je ogroženih, ker je vedno več avtoritarnosti in tudi mačne načine vodenja. Ženske pravice so ogrožene. Zagotovimo, prosim, spoštovanje konvencije proti nasilju nad ženskami. Istanbulska konvencija sedem držav še tega ni ratificirala, naj to storijo. Prevzemimo vodilno vlogo na veliko področjih, tudi pri pohabljanju spolnih organov in zagotovimo tudi, da bomo govorili o tem, kar se dogaja zagovornikom človekovih, človekovih pravic in ukrepamo v Evropi, da jih zaščitimo. Hvala lepa. Kostar minuta. V drugem členu pogodbe EU je zapisano vrednote, na katerih temelji EU, so varstvo človekovih pravic in demokracija in tako dalje. In človekove pravice ne velja samo za državljane EU, temveč za vse. Vendar pa kaj pomaga to beguncu, ki je v Bosni in Hercegovini obtičal in ga je hrvaška mejna policija že ne vem kolikokrat poslala nazaj v Bosno in Hercegovino in so ga tudi pretepli in okradli. Enostavno se tepta človekove pravice, njegove človekove pravice z nogami. Vedno bolj se krši pravice beguncev v Evropski uniji in to spodkopava temelje EU in našo verodostojnost pri globalnem boju za demokracijo in človekove pravice. Zato moramo biti jasni, se zavzeti za pravice do azila in spoštovati pravice beguncev v Evropski uniji in globalno. Hvala lepa. Gremo naprej. Sanchez Amor, minuta. No Hvala lepa. Ker gospod Komin ni sprejel modrega kartona, naj ga spomnim, da se ta dokument dotika demokracije in človekovih pravic po svetu. To seveda ne pomeni, da nimamo pomembnih vprašanj v Evropi. Naprimer, to, kar se je zgodilo s katronskim parlamentom 6. in 7. decembra 2017, ko so toptali pravice opozicije. To je tista pravica, ki jo ima gospod Komin, ko sedi v parlamentu. In vsi v tem parlamentu spoštujemo te pravice, ko imamo prav ali ne. Torej, naj se sedaj navežem na odlično pravno delo kolegice poročevalke in ostalih kolegov. ne gre samo za to, da se podeljujejo Saharove nagrade in ste potem globalni akter. Potrebno je tudi izvajati politike za zaščito ljudi, ki dobivajo nagrade. In tako moramo seveda pritiskati na določene režime. Naša zmogljivost glede obrambe mora biti okrepljena, tako da bomo lahko obrenili človekove pravice in demokracijo in da bomo imeli potem tudi odločno obrambno politiko. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Folat, minuta. Pravkar sem vas še videla. Pred minutko je bila še tu. Vendar ni več z nami, zdaj napredujemo s prosto razpravo, catch the eye. Le pet uh, eh, prošen za govor lahko spremem, ampak spoštovala bom vse politične skupine. Začnemo torej z gospodom Pošibilom. Minuto. Ko je pekne, Eh, Gospod Pospešil, hvala lepa. Gos visoki predstavnik, komentar imam, kar zadeva to razpravo. Človekove pravice so veliko krat predmet razprave v Evropskem parlamentu. Veliko krat se pogovarjamo o tem, kako se človekove pravice kršijo v različnih regijah sveta. Imel bi prošnjo, naj bo to poročilo usmeritev za vse nas, ki eh, ji bomo sledili v evropski zunanji politiki. Kar naprej pozivamo k temu, da bi se preprečevalo kršenje človekovih pravic. Želimo si biti stroži eh, v našem odnosu do regij in držav, ki kršijo človekove pravice in želim si, da bi se preprečevalo kršenje človekovih pravic da bi te obljube tudi držali. Želim si, da bi sami ukrepali na enak način in želim si, da bi podprli drž tiste države, ki človekove pravice spoštujejo. Hvala. Nadaljujemo z gospod Vart. Minuta. To poročilo podpira Evropski parlament in njegovo resolucijo, ki je bila sprejeta 3. maja lani, kar zadeva zaščito migranskih otrok. Lani, prejšnji teden je uh, parlament Britaniji uh, zavrnil predloge, da bi se zaščitili migranski otroki. To je pravzaprav um, prevara dolgotrajne zaveze uh, podpore najbolj ranljivih v Združenem kraljestvu. Uh, podpiram gospoda Alfreda Dabsa, ki je bil židovski begunec in je vodil to kampanjo in upam, da bo Lordska zbornica popravila veliko napako vlade. Če je to Združeno kraljestvo po Brexitu, potem daje napačno sporočilo o tem, kdo smo in kaj si želimo biti kot nacija. Ne glede na to, ali smo v EU ali izveni, e ne smemo opustiti naše zavezanosti človekovih pravic in multilateralizma in pozivam vse, ki imajo moč, da se spominjajo Alena Krdija in vse otroke, begunce, ki so umrli medtem, ko smo mi obračali hrbet. Hvala lepa, gospod Ostrevičius je naslednji za eno minuto. Hvala, predsednica. No, kljub številnim prizadevanjem je e, situacija na področju človekovih pravic enaka, neizboljšana. E, grozodejstva, ki se dogajajo zopar otroke, ženske, etnične in verske manjšine, je težko doumeti, če tudi si e, veliko let delal na področju promoviranja in zaščite človekovih pravic. Vprašanje, ali so naši odzivi in ocene na te kršitve najboljši, je še naprej odprt leto. Naprimer, prepočasi se odzivamo na vse slabšo situacijo v Kambodžo, na napade na politično opozicijo, družbe, civil, civilno družbe in tako naprej. Uh, Kršitve človekove pravice veliko krat dogajajo tudi na, ob naših mejah. V Belorusiji ne vidimo izboljšave političnih procesov, vključno za pravico do združevanja in zbiranja prostega, svobodnega govora in neodvisnih medijev. Politična opozicija je še naprej zatirana, civilna družba pa je marginalizirana in je ni mogoče sodelovati v eh, pogajanjih eh, za ohranjanje suverenosti napram Rusije. Hvala lepa. Hvala in s tem za zaključek imamo gospoda Rolesa za minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Ljudje pravijo, da so človekove pravice ogrožene. In res, to do neke mere drži vendar pa nažalost smo izgubili moralno avtoriteto, ne moramo več govoriti o človekovih pravicah, tako kot smo lahko. Boj, ki ga ignoriramo, veliko krat ignoriramo vladavino pravo po svetu in to vsekakor ne krepi naše verodostojnosti, ko govorimo o človekovih pravicah. To, da ne nasprotujemo ameriškim sankcijam v Iranu, Siriji in Venezueli, tudi kršijo, kajti te sankcije najbolj. Uh, Uh, vplivajo na najrevnejše. Evropska unija pa se temu nadpre. Govorimo o tem, da se človekove pravice in trgovina vzajemno oplajajo. V Saudski Arabiji uh, redno sekajo glave, vendar pa ne vidim, da bi imela Evropa težave pri trgovanju z Saudsko Arabijo. In prav tako uh, se trguje z Izraelom, če tudi um, redno krši humanitarno pravo v Palestini. Nismo dosledni pri našem ravnanju hvala lepa s tem pa dajemo znova besedo komisiji podpredsednik visoki predstavnik gospod borrell izvolite beseda je vaša. Prišli smo do zaključka te razprave. Veliko vprašanj je bilo izpostavljenih. Dovolite, da začnem z odgovorom na konkretno vprašanje o našem posebnem odposlancu za spodbujanje svobode veroizpovedi. Ja, res je, imamo posebnega odposlanca, Jan, Jan, Jana Figla. Predsednik Juncker je eh, odprl ta položaj in je imenoval Jana Figla maja 2016 podpira izvajanje evropskih smernic za zaščito veroizpovedi in za promocijo uh, veroizpovedi, kot pove tudi uh, že sam njegov mandat, obiskuje države, kjer je svoboda veroizpovedi uh, ogrožena, se pogovarja z nacionalnimi organi, z različnimi eh, verskimi voditelji, skupnostmi in ostalimi deležniki. Sodeluje v dialogih z njimi in promovira spoštovanje raz, različnih veroizpovedi. Vem, da se nekoliko ponavljam, ampak to je to, kar počne. Prav tako pa je posebni svetovalec komisarju za razvojno sodelovanje. poslanec, ki je zastavil to vprašanje, žal ni več v dvorani, vendar to je odgovor, ki mu ga lahko dostavim. Bom pa ponovno preučil mandat tega posebnega odposlanca in videl, ali ga lahko kakorkoli izboljšamo oziroma kakšno delo opravlja seveda je tema pomembna in zahteva, da jo ima nekdo, um, da je nekdo za njo odgovoren, vendar povem iskreno, da sam za obstoj tega posebnega odposlanca nisem vedel, ampak morda vam bom lahko že naslednjič povedal več o tem. Potem smo pa v veliki meri govorili o poslovanju, trgovanju in človekovih pravicah. Seveda je to zelo pomembna tema in nekdo je rekel, uh, da imamo zahodne potrošnike, ki pač uh, z veseljem kupujejo cenejše blago, ne da bi bili v veliki meri pozorni na to, kako smo prišli do tega nižjega stroška. Stvar je cenejša, ampak zakaj? Ali je bila proizvodnja učinkovitejša ali zato, ker so bile kršene človekove pravice delavcev tako, kot bi eh, mi zahtevali v našem gospodarskem ekonomskem sistemu. Uh, Evropska unija je morda najbolj angažirana organizacija pri obravnavanju kršitev človekovih pravic, ki so povezane z različnimi subjekti. Imamo zavezujoče scheme na področjih, če dam samo za primer, trgovino z diamanti, drugi konfliktni minerali, nadzor nad blagom pridobljenjem z mučenjem in potem seveda tudi delom otrok. Lahko vam povem tudi, kaj smo počeli v zvezi z nekaterimi sporazumi z Azijo in Pacifikom. Imamo sporazum o tesnem sodelovanju na področju človekove pravice v Aziji in več kot pet milijonov evrov smo investirali v ta program in podoben projekt izvajamo tudi v Latinski Ameriki. Vendar pa moramo storiti še več. Okrepiti moramo konsens, ki je potreben, zato da bi močneje delali na tej temi. Tukaj ima parlament pravico do pobude, vabim vas, da jo izkoristite in da mi pomagate pri tej nalogi, ki me seveda zelo zanima. Uh, vendar pa ste vi tisti, ki imate določene pristojnosti in zmogljivosti in vas vabim, da jih izkoristite, kajti kot veste, sem jaz zgolj predstavnik vrste ljudi, ki se pogosto ne strinjajo o vsaki temi. Če želim imeti mandat, bi bilo zelo korisno, če bi parlament izkoristil svojo pravico do pobude, tako da bi se vzpostavila zavezujoča pogodba Evropske unije. Mislim, da je to morda najpomembnejše vprašanje, ki zadeva v svet. Katere pa so teme, ki ste jih še izpostavili, številne, torej eh, zakonodajo o skrbnem nadzoru nad spoštovanjem človekovih pravic. Jes, res je, pozvali smo k pripravi te zakonodaje v prejšnjem mandatu. Nekatere države članice, kot sta Francija in Nizozemska, so sprejele določeno nacionalno zakonodajo, druge pa tega niso storile. Znova, če imate opravka z temo, ki povzroča eh, neenotnost in če ni dogovora med državami članicami je zelo težko doseči napredek.